Švedska, eh, da držijo svojo valuto na eh, nerealistični ravni, kajti s tem eh, škodijo konkurenčnosti Evrope. Najlepša hvala, gospod Brons, gospod Odi. Predsednik, predsednik Komisije Evropske, predsednik Komisije.